Ja, wir haben klar angesagt, erstmal herzlich. Ja, najprej ponovno dobrodošli, zopet začenjamo z zasedanjem. Napovedali smo, da bomo točno od treh začeli, to bomo tudi storili. Smo pri 21. točki, pri skladu za ribištvo in pomorske zadeve in kot naslednjemu dajem kole besedo kolegi Davisu. 2. Hvala, gospod predsednik. Kratek bom, dve točki. Najprej sem želel povedati, da se strinjam s merjo, ki jo je bral poročevalec. Podpiram njegova stališča. Mislim, da predlog spremembe številka 50 ustvari zanimivo razpravo. Ta predlog spremembe namreč črta celotni člen predloga komisije glede plačil za shranjevanje, skladiščenje rib. To je zanimivo. Očitno je torej cilj prepoved oziroma zmanjšanje prilova. Zakaj bi torej imeli takšna sredstva, ki lahko ustvarijo neke perverzne pobude in spodbude? Mislim, da potrebujemo ta instrument, da nekako podpremo prepro, prepoved završkov. Zato so tukaj ta sredstva. Ampak smer je prava. Ampak morda moramo na ogen priliti to politično olje. Ta odbor in odbor za ribištvo bosta verjetno obrala podoben, podobno pot. Vsi odbori radi uporabljajo denar. Poročevalec v odboru za ribištvo, Ala Kadek, je dejal, da ne bi smeli porabljati denarja, oziroma da ne bi smeli črtati programa za zmanjševanje eh, števila ladjevja. Imeti bi morali subvencije za gorivo, ko cene goriv dosežejo prekomerne ravni. Mislim, da vse to predstavlja ravno nasprotne argumente, kot jih bomo predstavljali v tem odboru. Ampak njihov odbor je tisti, ki šteje in on je poročevalec. Toliko z moje strani. Hvala, Kris, jasno sporočilo. Zelo modro sporočilo, če lahko rečem. Naslednja je Linda McEwan, ki zamenjuje Kritona, ki je poročevalec v Senci. In tudi namestnik v odboru za ribištvo. Vsi pa seveda glasujemo tudi na plenarnem zasedanju, kar ne pomeni, da bo prevladal njihov argument. S tem se strinjam. Ne smemo uporabljati javnih sredstev za ohranjanje trenutne situacije. Ne smemo uporabljati denarja za prekomeren ribolov. Če uporabljamo sredstva, potem bi jih morali namenjati za izbrano opremo za zmanjšanje prekomernega ribolova. Poskrbeti moramo za trajnostni ribolov. Financiranje mora biti pogojeno z ustreznimi zmanjšanji pri kapacitetah flot. Če želimo zmanjšati flote, potem moramo imeti sredstva v ta namen. Gledam ta dokument, ki mi ga je predal Kriton. Vprašanje ribolovnih rezervo. Govorili smo o tem, da bi ustvarili območja, kjer ribolov ni dovoljen, ki so namenjena rezervam in mislim, da bi bilo to dobro storiti. Naša politika mora biti usklajena z vsemi cili za trajnost. Ustaviti moramo zmanjšanje naših ribolovnih staležev. Hvala nobenih drugih poročevalcev v senci ni z nami, tako da besedo sedaj dobi komisija. Izvolite. Thank you, chairman. Uh, I'm most grateful. Hvala, gospod predsednik. Komisija je hvaležna poročevalcu za dobro premišljeno poročilo, ki ima dobro usklajene predloge sprememb. Zanimanjem ugotavljamo, da nikjer ni predloga, da bi subvencije za odpravljanje ribolovnih flot ali začasne subvencije ponovno uvedli. To je pomembno zabeležiti. Če pregledamo celotno poročilo, potem vidimo, da poročevalec predlaga črtanje nekaterih tipov financiranja. Naj podam nekaj tehničnih komentarjev glede teh predlogov odprava pomoči za skladiščenje rib. Ribolov je pogosto sezonske narave. Če pri takšnem ribolovu ujamete veliko rib, imate dve možnosti. Bodi, se, bodi si se odložite za to, da zavržete te ribe, ker tržišča ni. Druga možnost pa je, da ta ulov skladiščite, da ga na to predelate tekom leta. Zamrznete tune, naprimer, v Biskajskem zalivu, eh, tune, ki ste jih ulovili poleti, na to pa jih predelate tekom leta, kar pomeni, da ne investirate preveč v procesiranje, vaša tovarna ima torej dovolj kapacitet, da predelavo upravite tekom leta. Tako smo postopali v preteklosti. Dolgoročno to pomeni prenos na javni sklad odgovornosti, ki v bistvu spada k zasebnemu sektorju. Ampak spremembe potrebujejo čas, zato je komisija predlagala to prehodno obdobje postopnega prenehanja. Dejali smo, da moramo s tem končati do leta 2019 in da je potrebno pri tem upoštevati določene pogoje, stopnje. Flote, sektor predelave in druge teme, ki so druga ribolovna področja, ki so selektivna. lahko torej sodelujo v takšni rešitvi. Odprava nekaterih vrst pomoči predstavlja tudi rešitve pri prenosljivih ribolovnih možnostih, koncesijah. Te prenosljive ribolovne koncesije lahko postanejo opcijske, ampak to ne pomeni, da moramo to podpirati. S tem nudimo podporo organizacijam proizvajalcev, kar ni obvezno gre za možnost, ki je na voljo. Komisija pa je vseeno predlagala, da bi morali ohraniti to podporo organizacijam proizvajalcev. Če bi popolnoma črtali takšno podporo za prenosljive ribolovne koncesije, le zato, ker ta zadeva ni obvezna, je ekstremen ukrep. In še zadnja točka. Črtanje kakršne koli pomoči za razvoj novih trgov. Naj spomnim, da obstaja več držav, kjer določen tip ribe ni tako pogost, v drugih državah pa je ta spremljiv oziroma je pogost. Dobro je tako osveščati lokalno prebivalstvo o določenih vrstah ribe govoriti o tem, kako se da to ribo uporabljati v receptih in v kuhinji. S tem pripomoremo tudi k zmanjšanju završkov. Če ustvarimo trg za nekaj, kar lahko jemo in kar v nekaterih državah jedo, v drugih pa ne poznajo, se torej ne bi smeli znebiti te možnosti. Seveda obstajajo določeni pogoji, tem komisija, eh, pri tem se komisija strinja s poročevalcem. Te pogoje je potrebno spoštovati. Dovolite mi, da se sedaj lotim specifičnih predlogov sprememb, ki jih predlaga poročevalec. Imamo specifično težavo pri predlogu spremembe številka 4. Poročevalec je predlagal, da ponovno uvedemo cilj, da nobena modernizacija ribiške ladje ne bi smela povečati sposobnosti ladje da za ulov rib. Naj se navezam še na predlog spremembe številka 19, ki govori le o kapacitetah ribiške ladje. Naj povem tudi, da smo imeli precejšnje težave pri ocenevanju sposobnosti ribiške ladje za ulov rib. Razlike so precejšnje glede na parametre, ki jih uporabljamo. Nekatere nekateri izmed teh parametrov niso povezani z ladjo samo, ampak so odvisni z izkušenostjo eh, vodje ladje ali pa eh, sposobnosti same posadke. Takšne tehnične težave smo v preteklosti že imeli in ravno zato smo se odločili, da ne uvedemo te možnosti. Če pa bo ta predlog spremembe ostal, potem je potrebno vse ostale predloge sprejem, ki se nanašajo na zmožnost za olovrip oziroma na kapacitete, prilagoditi. Predlog spremembe 19 govori o zmožnostih oziroma o kapacitetah. Tudi številka 5 govori o kapacitetah. Redistribucija sredstev, o tem mi ni potrebno govoriti, glede predlogov sprememb ki se nanašajo na ravnotežje med ribolovnimi kapacitetami in potencialom ribolovnih virov. To je seveda eden izmed glavnih ciljev sklada. Ta tema je torej usklajena in komisija tukaj nima pripomp, ne glede na vse. Glede vpliva na okolje, ki ga predstavlja akvakultura. Tukaj prav tako nimamo večjih pomislekov, ampak z tehničnega vidika bi bilo verjetno bolje imeti eno priporočilo, ki bi veljalo za več členov, ne pa da ponavljamo enak pogoj v več členih. Ampak to so tehnični komentarji, o katerih ni potrebno razpravljati tukaj. Večletni načrti. Tukaj imamo več priporočil. Z nekaterimi lahko upravimo na preprostejši način, naprimer pri predlogu spremembe 22, ki ustvari nov sklic na člena 17 in 21 o skupni ribiški politiki. To se ponavlja in eh, pravno gledano takšni sklici niso potrebni. predlog spremembe 24. Tam poročevalec predlaga zmanjšanje oziroma odpravo, ker je to možno. No, ribolov ima biološki učinek na ekosistem. Edina možnost odprave tega učinka je torej odprava ribištva, ampak v tem primeru ne vem, če bomo sploh dosegli takšen dober učinek za okolje, kot smo že omenili. Omenil bi še predlog spremembe številka 30. Tukaj imamo tehnično težavo. Poročevalec predlaga, da modernizacija motorjev ne bi smela služiti povečanju njihovih moči. A vsakršna druga sprememba na ladji, ki morda ne bo povečala moč motorja, lahko ima podoben učinek. Naj vam dam primer. Če daste okrogel propeler, nekakšno cel na samo ladjo, bo ta modifikacija povečala učinkovitost ladje. Kljub temu, da ne bo povečala moči motorja. Ladja bo torej učinkovitejša. Spet smo se znašli torej pred oviro. Po eni strani ne želimo zvišati moči in s tem kapacitete, ker kapaciteta vključuje tako moč motorja, kot tudi volumen, kapaciteto skladiščenja samega, samega plovila. Ampak imamo tudi druge dejavnike in teh se ne smemo bati. Najpomembnejši dejavnik na današnjih ladjah je elektronika. Danes imamo zelo sofisticirane elektronske sisteme, ki kapitanom omogočajo, da zelo natančno upravljajo z ribolovno opremo. Tukaj imamo torej nekaj tehničnih težav, vsaj v nekaterih predlogih sprememb in te je težko rešiti kar tako v nekaj minutah. Še en komentar na predlog poročevalca, predlog spremembe 17. Poročevalec pravi, da bi morali pripravljati skupne raziskovalne projekte na področju financiranja zbiranja podatkov. Raziskave tukaj pomenijo naslednje. Gre za dolgoročni cilj. Pomenijo tudi obveznost za sredstva, ne pa za rezultate. Te dejavnosti ugotavljanja so lahko izjemno dolge. In takšne raziskave se upravljajo na področju raziskovalnega in tehnološkega razvoja, RTD. Če torej namenimo sredstva za taka področja, potem odpremo vrata celemu spektru različnih dejavnosti, ki že seveda potekajo. Poznamo delo, ki je bilo opravljeno na razvoju bioloških modelov in podobnih strategij. Ampak, če začnemo uporabljati zbiranje podatkov za znanstvene nasvete na dolgo, eh, dolgi rok, potem se umikamo stran od poti, v kateri, v kateri eh, smo, v katero se namenjamo. Potem porabljamo omejena sredstva, ki bi jih morali namenjati za ohranjanje pomorskega okolja. Gospod predsednik, poročevalec, hvala za to celovito poročilo. Nekatere predloge sprememb je morda potrebno malce izpiliti, vseeno pa se komisiji zdi, da ta odbor ne spodbuja uporabe zavezujoče pomoči oziroma začasne prekinitve ribolova oziroma subvencij za uporabo več energije in podobno. Najlepša hvala. Tisto, kar moramo pri tem poročilu še izboljšati, je pravzaprav naša stvar. Hvala za vse pripombe, na sveti so pomembni, ampak mislim, da bomo v lasnih razpravah odločili o tem, kaj in kje naj poročevalec zapiše, kakšne nam bodo naše prednostne naloge. O tem še vedno odločamo poslanci v svojih razpravah. Za zaključek pa dajem besedo še enkrat poročevalcu. Hvala. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους σκιώδους. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem poročevalcem v Senci in Evropski komisiji. Hvala za komentarje v povezavi s konkretnimi zadevami in za predloge. Mislim, da moramo vsi skupaj najti politične instrumente in tudi finančne instrumente, ki so potrebni za to, da zagotovimo trajnosten ribolov. Mož, treba je tudi ohraniti poklic ribičev, ki je za številne družbe zelo pomemben. E, poleg tega treba ohraniti biotsko raznovrstnost. Naša strategija mora ustrajati pri tem, da eh, se vsi ti elementi povežejo. Mislim, da se tudi ribiči zavedajo problemov tisti, ki imajo gospodarske težave zaradi eh, zmanjšanja staležev in zmanjšanja eh, dohodka iz ribolova, so ribiči. Ne smemo eh, torej oteževati dela, moramo ustvarjati neka zaščitena območja za ribolov in tudi omogočiti preživetje ribičem. Eh, zato imamo tudi eh, eh Naturo 2000 zaščititi moramo torej obaljna območja skupaj z ribiči, da bomo omogočili, da bo prebivalstvo v tistih krajih lahko uh, uspevalo. In eh, to govorim stališča uh, izkušenega človeka in stališča ribičev. Ribiči so se v preteklosti upirali tovrstnim ukrepom in strategijam, zdaj pa oni sami predlagajo, Eh, to vrstno delovanje. Podani so bili zelo zanimivi predlogi in še naprej bom v stiku s poročevalci v senci, da bomo eh, napredovali pri tem poročilu in da eh, bomo resnično dosegli nek trajnosten ribolov. Ne smemo ponavljati napake iz preteklosti. V preteklosti so pogosto odstranjevali eh, čovne, floto, niso pa uh, dovolj ščitili okolja. Pogosto so uh, odstranjali tradicionalne ladje, uh, pri tem je nastajalo veliko odpadkov in tradicionalni načini ribištva so slabo uporabljali vire skupnosti. Uh, ne da bi pri tem dosegli cilje, ki so jih želeli doseči. Treba izboljšati tudi povezave z lokalnimi skupnostmi, spodbojati je treba porabo rib. Ne gre pa samo za to, da dajemo ribičem in skupnostim na voljo več denarja, več sredstev. treba je vlagati tudi v preoblikovanje, naprimer, eh, tako da se uporabijo drugi finančni instrumenti, drugi skladi, kot obstajajo za majhna in srednja velika podjetja. Eh, ne smemo uporabljati samo sklada za ribištvo, mm, za to vrstne dejavnosti, torej za preoblikovanje, temu nismo nasprotni, ampak vseeno je treba uh, za ta namen uporabljati tudi instrumente, ki so namenjeni za majhna in srednja velika podjetja. Eh, moramo poskrbeti za ustrezne finančne instrumente in pri tem upoštevati globalno strategijo. In ker govorimo o ribištvu, je zelo pomembno, da upoštevamo tudi raziskave. Treba je vedeti, kaj se dogaja na področju ribolova v različnih eh, ribolovnih regijah. Naprimer, v moji državi izhajamo iz podatkov, ki jih je zelo malo in ki obstajajo na podlagi različnih študij, eh, manjka pa neka globalna vizija in zato je tako pomembno raziskovanje na tem področju. In ko gre za upravljanje eh, vodnih virov, eh, smo to naredili na področju. Eh, usti rek in, in vodnih virov. Treba je zagotoviti, da bodo vodni viri trajnostni. Prizadevati si moramo za ohranitev biotske raznovrstnosti v morjih. Moramo poznati situacijo, kako uh, lahko obnovimo določeno vrsto ribe in tako naprej. Eh, poleg tega je tu eh, pomemben pomorski promet, oneznaževanje in še drugi dejavniki, ki vplivajo na morski ekosistem. In to je vse. Hvala. Hvala. Rok za vložitev predlogo sprememb je 27. junija ob 12. 17. in 19, 18. septembra. Eh, bomo glasovali v našem odboru. Najverjetneje pa bo odbor za ribištvo glasoval potem 28. novembra. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka v zvezi z razvojem vseevropskega prometnega omrežja. Poročevalka je kolegica Antonesku, ki tudi dajem besedo. Izvolite.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 Zato vam bom na hitro razložila, zakaj pravzaprav gre. Danes imamo zelo fragmentirano infrastrukturo, tako stališča geografije, kot eh, tudi eh, glede različnih oblik transporta. Cili so, da ustvarimo prometno omrežje, ki bo pokrivalo vse regije in vse države in da bo to nek temelj za eh, razvoj vseh oblik prometa. To so smernice, ki bodo definirale strategijo na dolgi rok. Do leta 2030 za osrednjo omrežje in do leta 2050 za celovito omrežje. Odbor je prišel do sklepa, da je najboljši poudarek, eh, dvojni poudarek, najboljši je dvojni pristop, torej da imamo osredne omrežje in pa celovito omrežje. Pomembno pa je poskrbeti tudi za koridorje, za prost eh, pretok eh, blaga in oseb in zato, da dosežemo teritorijalno kohezijo, o kateri toliko govorimo, je nujno potreben globalni pristop. In tukaj moramo iti še dlje. Uh, treba je premagati pomankanje povezav. In komisija nam tukaj predlaga eh, dvojni pristop, eh, torej z dvema omrežjema. Po mojem mnenju je to dobro, torej sledila sem usmeritvi komisije in tukaj gre za to, da se projekti priori, prioritizirajo, torej da se postavi neke prednostne naloge in tukaj je treba upoštevati potem glavne probleme, povezave, ki še manjkajo, še posebej, ko gre za čezmejne povezave. In to je zaenkrat ovira za prost pretok eh, blaga in oseb znotraj držav članic in tudi med posameznimi državami državami članicami in tretjimi državami. Obstajajo tudi razlike glede kakovosti in pa razpoložljivosti infrastrukture. To vidimo tako znotraj držav članic kot na evropski ravni in to ustvarja probleme. Tukaj imam v mislih eh, predvsem povezavo vzhod-zahod in tukaj je treba narediti še veliko izboljšav treba je ustvariti več eh, povezav, več infrastruktur in izboljšati že obstoječe. Imamo zelo eh, fragmentirano intermodalno infrastrukturo. Številne oblike transporta nimajo te intermodalne uh, zmožnosti in zato prihaja do um, blokad, prihaja do prekinitev teh povezav. Uh, In ti problemi izhajajo tudi iz različnih zahtev, ko gre za interoperabilnost. To ni povezano samo z infrastrukturo, ampak tudi z upravnimi ukrepi. Naprimer, v enih državah članicah eh, so postopki taki, v drugih drugačni, na mejah se postopki večkrat zapletejo. E, treba je tudi e, zmanjšati učinek, ki ga ima promet na okolje. Mrežo je treba upravljati na nek vzdržen način. Naložbe morajo pomagati pri zmanjšanju e, izpustov toplogrednih plinov. Tukaj imamo cilj, da za 60 odstotkov do leta 2050 zmanjšamo te izpušne pline in to mora biti odraženo tudi v naših transportnih politikah. V tem sektorju so se veliko uporabljali in se še vedno uporabljajo fosilna goriva. Stvari pa se vse bolj spreminjajo. Vedno več govorimo o zelenih energijah. Mislim, da je to prava pot. Prava pot, da bomo dosegli znižano stopno emisij toplogrednih plinov. Za zaključek naj povem, da potrebujemo transport, ki bo uporabljal bolj čisto energijo in porabil manj energije. Poleg tega mora bolje uporabljati obstoječo infrastrukturo in ki bo imel manjši vpliv na okolje. Ko gre za inteligentne sisteme, ki jih imamo na voljo, te je treba bolje uporabljati na področju prometa. Tukaj govorim o satelitski navigaciji, govorim pa tudi o tovornjakih, ki eh, še vedno, ki jih še vedno 25 odstotkov eh, potuje praznih. Eh, bolj si je treba prizadevati tudi za intermodalnost, torej da dobro uporabimo vse vrste prometa, torej eh, plovne poti, eh, kopenski transport in eh, železniški transport. Pristop mora biti diferenciran. Železnica in pa celinske plovne poti imajo prednosti, kar se tiče ekologije, če to primerjamo s cestnim prometom vendar pa ceste pokrivajo veliko večjo površino, eh, so kot nekaj kapilare in tega železnice in pravne poti nimajo. Torej, veliko lažje je na kratko razdaljo, na primer, uporabiti nek tornjak. Infrastruktura je kompleksna, imamo eh, cestni promet, imamo plovne poti in vedno bo prihajalo do učinka na okolje. Zato je treba upoštevati torej, ta vpliv tudi na življenje prebivalstva. Študije nam kažejo, da pri izgradni eh, infrastrukture lahko prihaja do negativnih učinkov, moramo tudi glede tega ukrepati oziroma uvesti neke nadomestne ukrepe. V mestih promet eh, povzroča eh, onesnaževanje zraka, slabšo kvaliteto življenja, hrup in tako naprej. In zato si je treba zelo prizadevati, še posebej v mestih. Rešitev eh, bi bila, da bi v mestih uporabljali vozila z eh, ničnimi izpusti. Popraševanje po transportu je vse večje in državljani bi morali imeti na voljo več možnosti, če želimo zmanjšati eh, vpliv prometa na okolje. Potem je tu še vidik varnosti. Varnost na cesti je zelo pomembna. Pomembna so počivališča na cestah, eh, da se na ta način zmanjša število nesreč, ki nastanejo zaradi utrujenosti in tudi da se zmanjša gostota prometa. decembra leta 2003 je, oziroma 13 bo komisija naredila pregled, treba bo upoštevati tudi eh, proračunsko stanje držav članic. Z državami članicami se je treba posvetovati. Eh, hvala za vašo pozornost, zdaj pa pričakujem vaše komentarje. In eh, komentarje komisije. Let's be just... Hvala. Gospa Antonesku, zdaj pa dajem besedo naprej kolegici Fridi Brepels. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila poročevalki za njen uvid v tom področju v kontekstu tega poročila. Po mojem mnenju ima ta projekt že dolgo zgodovino. Projekt TNT je bistven ne le za delovanje našega enotnega trga, ampak ima veliko dodano vrednost tudi za naše državljane in državljanke. Pri tem projektu delamo že 20 let, še vedno pa je veliko prostora za izboljšave osredotočiti moramo sredstva tam, kjer je dodana vrednost največja. Pozdravljamo predlog komisije. Mislim, da je bistvenega pomena, da različni odbori v parlamentu svetujejo osrednjemu odboru, ki je pristojen za to poročilo in to je odbor za promet. veliko sodelujemo z različnimi odbori, ne le v sklopu tega projekta, ampak tudi znotraj strategije Evropa 2020 in tudi, ko se pogovarjamo o regionalni politiki. Pomembno je, da še naprej usklajujemo različne predloge. Mi v odboru za okolje iščemo tiste točke v zakonodaji, v uredbi, ki se nanašajo na okolje. Zagotoviti moramo usklajenost teh delov besedila in preostalega dela predloga. Tukaj lahko največ doprinesemo k končnemu delu. Danes bi se rada sama osredotočila na tri točke. Najprej bi rada izrazila podporu podporo členu 42, ki se nanaša na okolje in varstvo okolja. Nažalost se je svet odločil, da črta ta člen. Naj vas spomnim, kaj smo dejali ob sporozumu leta 2009. V devetem odstavku jasno piše, da pozivamo komisijo, da prosi države članice za večjo integracijo evropske zakonodaje v luči načrtovanja projekta TNT. To pomeni, da bi moral člen 42 ostati v besedilu. Morali bi ga še okrepiti, naprimer s pomočjo čezmejnega izvajanja uredbe, o kateri govorimo. Ta sklic bi morali dodati v besedilo. Poleg tega moramo zagotoviti, da je dialog med državami članicami učinkovit, da sodelujemo. Spodbujati moramo to vrstno sodelovanje. Omejiti moramo tudi upravno breme. Veseli me, da poročevalka podpira ta člen. Predlagala je tudi določene dodatke k členu člena 4 in 5 sta bistvenega pomena za naš odbor. Pomembno vlogo igrata tudi v samem poročilu. Gre za člena, ki sta osvečena ciljem omrežja TNT. Omenjata tudi različne vire in sredstva. Podpiram zamisel glede tega, da nizki izpusti CO2 in trajnost igrajo pomembno vlogo. To je tudi pogoj za ustrezno izvajanje projekta. Rada bi govorila tudi o resoluciji iz leta 2009. V sedmem odstavku parlament poziva komisijo, da se osredotoči predvsem na zajamčevanje okolju prijaznega prometa. Takšen promet bi morali zagotavljati tudi v prihodnih projektih. Komisijo bi rada vprašala, kako in gre pri izpolnjevanju te zahteve, ali se dejansko izpolnjuje v praksi. Nekateri cili bi lahko postali bolj specifični in jasnejši, tudi tisti, ki izhaja iz bele knjige in ki pravi, da naj bi sem kaj vključili trajnostni promet. Zdi se mi, da 37 in 39, ker govorimo o novih tehnologijah in inovacijah, predstavljata zelo zanimivo področje za nas. Mislim, da bi lahko tudi k tem ma dvema členoma kaj dodali. Naprimer, pri številki 39 govorimo o ukrepih, s katerimi se zoprstavljamo zunanim stroškom za zniževanje hrupa. Ne govorimo pa o boju proti hrupu v okviru železnic, naprimer, in potem opremljanje plovil za zmanjšanje izpustov. Tudi o tem bi bilo potrebno govoriti. Spoštovane gospe in gospodje, to so moji začetni komentarji, se že veselim odličnega sodelovanja s poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Pripričana sem, da bomo lahko pripravili dobro mnenje odbora za okolje za ta dosje, ki je tako pomemben. Komisija, izvolite. Much, uh, uh, and... Hvala, gospod uh, predsednik, hvala poročevalki za to mnenje. To mnenje je v skladu tudi z ambicijami eh, predloga komisije, ki si prizadeva za neko pravno podlago za politiko infrastrukture, za transportni sistem znotraj, na notranjem trgu, ki bo bolj eh, trajnosten, bolj učinkovit in ki bo prispeval tudi k konkurenčnosti naše družbe. Mnoga priporočila v poročilu so koristna, če ne kar vsa. Še posebej bi rad izpostavil predloge sprememb o parkiriščih. Poleg tega okoljska zakonodaja, ki se veliko poudarja v tem poročilu, mislim, da bo to zelo uh, koristno in bomo o tem še morali razpravljati tudi s svetom. Mislim, da svet, ko je izbrisal člen o okoljski zakonodaji, ni želel eh, predati sporočila, da to ni pomembno. To je pravzaprav ključnega pomena in države članice bi morale biti vse bolj učinkovite pri eh, pripravi oziroma upoštevanju okoljske zakonodaje, ko pripravljajo prometno zakonodajo. Komisija bo z veseljem to vključila. In Strinjam se s predlogi sprememb, eh, ki vključujejo tudi okoljsko zakonodajo. Potem predlog spremembe o nekem členu, ne vem točno, kateri člen je to, ko gre za uh, revizijsko klauzulo. Tudi to je zelo koristno, kajti ravnoteže predloga komisije je v tem, da se vzpostavi uh, osrednje omrežje, ki temeli na intermodalnosti, trajnosti in eh, na nekem evropskem pristopu. Poleg tega pa se morajo tudi institucije in države članice zavezati, da bodo šle v to smer. Dobro je, da je poročevalka vključila tudi to revizijsko klauzulo, ki je zelo relevantna eh, tukaj, kjer je izvajanje eh, vedno problem. Potem pa še točka, ki ni zajeta v poročilu. Gre pa za koridorje tega osrednjega omrežja. To je eden od uh, instrumentov, ki jih predvideva predlog komisije. Uh, gre pa za instrument, ki eh, želi uh, doseči oziroma dobro izvajati uh, izgradno uh, te osrednje infrastrukture. Na ta način bi dosegli tudi intermodalnost in tako bi vsem tistim, ki eh, pripravljajo infrastrukturo, kot tistim, ki jo uporabljajo, zagotovili, da bo ta bolj trajnostna. Potem pa še zeleni koridori, to je tudi eden od instrumentov, ki se trenutno uporabljajo v prometni politiki. Tudi to bi uh, morda lahko uh, vključili v poročilo in to bi komisiji pomagalo, da v pogovorih s svetom eh, to doseže in da bo v končni fazi rezultat eh, dober, izvedljiv in tudi okolju prijazen. Še enkrat hvala za priložnost, da sem lahko povedal nekaj besed. Hvala tudi gospe poročevalki. Hvala Evropski komisiji za razlago. Zdaj pa še enkrat poročevalka, da zaključi. Izvolite. Domnej eh, eh, Frida Brepols, kači eh, komisije pentru komentar. Hvala, gospa Brpols, hvala predstavnik komisije. Strinjam se z mnogimi stvarmi, ki jih je povedala gospa Brpols, ko gre za člen 42, tudi člen 4, točka 5, tudi tukaj se strinjam. Ta člen ima pomembno mesto v mojem poročilu. Nove tehnologije morajo biti uporabljene v vse večji meri, da bomo dosegli učinkovito omrežje. Zapisala sem si tudi komentarje komisije o večjem povdarku, ki bi ga morali dati koridorjem v tem osrednjem omrežju, pa tudi zelenim koridorjem. Rada bi vam zagotovila, da bom upoštevala vse to, kar ste povedali in vse, kar mi še boste povedali, da bomo dosegli neko celovito mnenje in mnenje, ki bo odražalo zavezanost eh, parlamenta in odbora Envi tej temi torej prometnemu sektorju. Promet ima zelo velik učinek na okolje, to vsi dobro vemo. Imamo izpuste toplogrednih plinov, potem to zadeva biotsko raznovrstnost in tako naprej. Še ena stvar, ki jo želim povedati. 5. juli je rok za vložitev predlogov sprememb, to pa je tudi vse, kar sem želela povedati. Hvala über Infrastruktur und über CO2-Einsparungen kann man. Ja, o infrastrukturi in prihranku CO2 bi težko dovolj govorili, ampak prav imate 5. julij je rok za vložitev predlogov spremen, 5. julij ob 12. V odboru za okolje bomo glasovali o teh predlogih spremem 19. septembra, novembra pa bo potekalo glasovanje v pristojnem odboru Tran. Takrat bodo tudi torej tam glasovali o tem pomembnem poročilu o razvoju vseevropskega prometnega omrežja. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Preden pa gremo na točko 23 dnevnega reda, oziroma preden začnem z uvodom, bi postavil skupino in sicer gre za predstavnike energetskega in okoljskega ministrstva Zvezdne države Baden-Württemberg. Kolegi in kolegice so prišli k nam na povabilo gospoda Zeberja. No, gre za Zvezdno državo Nemčije, ki je pravzaprav skoraj natančno tako velika kot Belgija. Dobrodošli, torej in zdaj imate priložnost videti, kako poteka zakonodajno delo, ki in sicer pripravljamo zakonodajo, ki jo potem izvajate tudi pri vas v vaši deželi. Dobrodošli, torej. Dobro. Zdaj pa točka 23. Evropsko partnerstvo za inovacijo v zvezi z vodo. In sicer so koordinatorji predvideli eh, razpravo z Evropsko komisijo na to temo. To imamo danes na dnevnem redu. In za uvod dajem besedo komisiji, ki nam bo predstavila temo, potem pa bo sledila razprava s kolegi in kolegicami. Dobrodošli, najlepša hvala, da ste danes tukaj in izvolite. Thank you very much, Chairman. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Sama bom podala kratek uvod eh, v to Evropsko inovacijsko partnerstvo za vodo. Kot veste, partnerstvo za inovacije je bilo predstavljeno eh, v okviru pobude za inovacije. Gre za to, da se spodbudijo inovacije, da te prispevajo uh, k reševanju določenih eh, velikih družbenih problemov. V tem odboru eh, eh, se verjetno zavedate, da so izzivi povezani z vodo zelo veliki, ko gre za kakovost, ko gre za um, kvantiteto. Ti izzivi se bodo v prihodnosti še povečali zaradi demografskih sprememb, zaradi vse večjega popraševanja po vodi v različnih sektorjih, za proizvodno hrane, naprimer v industriji in tako naprej. Uh, Um, Evropa 2020 eh, tudi kaže, da obstaja še velik potencial za učinkovitost uporabe vode. Evropska komisija je v procesu razvijanja uh, modre karte. Torej, načrta v zvezi z vodo. Eh, zagotovili bomo inovativni pristop pri izvajanju evropske strategije in politik povezanih z vodo. Uh, še en razlog, zakaj smo razvili to partnerstvo, je, uh, ker menimo, da obstajajo velike, uh, veliki potencijali na področju vode. Velik trg obstaja, veliko znanja že imamo in tehnologij, ki so na voljo v evropskem vodnem sektorju, vendar pa je to znanje včasih preveč razpršeno. Vodni sektor Evropske unije je že zelo aktiven pri razvijanju inovativnih rešitev povsod po svetu, vendar pa pogosto ne uh, izkoristimo dobro priložnosti oziroma koristi, ki nam jih prinaša trg. Eh, cilj partnerstva je, da se odstranijo ovire na trgu in da se spodbujajo konkurenčne prednosti, ki jih imamo v Evropski uniji. To nam bo omogočilo oziroma evropskim podjetjem omogočilo, da eh, zagotavljajo rešitve za trg in da izkoristijo potencial, ki ga ima vodni sektor v EU. Dodana vrednost partnerstva za inovacije je, da lahko ustvari neko kritično maso, lahko pritegne vire iz različnih eh, sektorjev in različnih regij ter držav članic, lahko tudi olajša koordinacijo, prepreči podvajanje eh, in uh, eh, olajša opredelitev skupnih ciljev. Imamo tudi različne instrumente, ki se osredotočajo na uh, inovacije in na uh, ponudbo. Moramo pa zagotoviti, da bo to bolj povezano uh, z konkretnimi, konkretnimi potrebami. Tukaj želimo bolje izkoristiti vse dimenzije, ki jih ta sektor ponuja in Eh, trgu moramo pokazati določene inovacije, da bomo zelo jasni. To partnerstvo ni eh, neka nova raziskovalna pobuda ali pobuda za financiranje. Ideja je v tem, da se eh, koordinirajo že obstoječe pobude, vključno s skupnimi programi, z raziskovalnimi programi, s tehnološko platformo, z nacionalnimi inovacijskimi programi da se povežejo industrija, politiki, eh, tisti, ki sprejmejo odločitve in tako naprej. Zato zagovarjamo večdisciplinarni pristop in ne osredotočamo se samo na tehnologijo, ampak na vse vrste inovacij, na inovativne pristope do financ, na primer, eh, do informacijsko-komunikacijske tehnologije in tako naprej in eh, tudi pri deležnikih jih želimo vključiti čim več. Kot boste videli, smo eh, predlagali, da se del organizira okrog treh eh, svežnev. Imamo upravljanje vode na področju industrije, na področju mest in podeželja. In želimo si neke direktive, ki bo upoštevala vse, kar eh, vemo o tem področju. Tukaj imamo tudi podporo akterjev. Želimo jo še razširiti, da bodo promovirali to kot nek praktičen. Eh, način delovanja in odgovora na izzive. Treba je zagotoviti, da eh, se stvari ne bodo odvijale oziroma razvijale individualno, ampak eh, da bomo vse skupaj povezali, zato imamo strateški načrt, ki bo končan do konca leta. Rezultat, ki ga pričakujemo od inovacijskega partnerstva, so nove inovacije, ki bodo pokazale, Eh, različne nove pristope, rešitve. Veliko dela bomo opravili tudi na področju širjenja informacij o že obstoječih eh, inovacijah in pa tistih, ki jih bomo še eh, imeli možnost spoznati v prihodnosti. Poleg tega se bomo sredotočili na zakonodajo in pa na trg in uh, na zagotavljanje rešitev za tiste, ki jih potrebujejo. To ni nov instrument za financiranje, kot sem rekla, kljub vsemu pa bomo mobilizirali različne finančne instrumente, ki že obstajajo, vključno s skladom za raziskovanje, potem uh, sklad Life. Uh, uporabili bomo sredstva na evropski ravni, na regionalni ravni in še na drugih ravnih. Poslali smo že sporočilo, o kat, katerem eh, je že razpravljal svet za okolje 11. junija. Tam smo bili deležni podpore. Komisar Potočnik je poslal tudi vabila za eh, skupino na visoki ravni in ta skupina se bo prvič srečala septembra. Potem bomo oblikovali tudi strateški načrt, kot sem rekla, in ga sprejeli do konca letošnjega leta. Povabili smo tudi člani in članice parlamenta, da bi se vključili v eh, nadaljni razvoj partnerstva za inovacije in veselimo se že nadaljnih priložnosti za razpravo z vami. Tukaj bom zaenkrat zaključila eh, in veselim se razprave. Hvala. Zdaj pa se želijo k besedi javiti trije kolegi, gospod Merkis. Potem Richard Zeper in gospa Estrela. In še Schnellhardt. S tem zaključujem seznam govorcev. Zdaj pa gospa Merkis najprej. For, um, for uh, extensive, uh, uh, over... Hvala za vaš uh, obširen pregled uh, vsega, kar je povezano z vodo mislim, da je skrajni čas, da se bolj osredotočimo na vodo in na vse, kar je povezano z njo. Če eh, si želimo bolj ekološko usmerjenega gospodarstva ali bolj neodvisnega gospodarstva v Evropski uniji, eh, ki ne bo potrebovalo uvažanja eh, surovin iz drugih koncev sveta, potem je to zelo pomembno. In tukaj eh, bom zaključila svojo hvalo, kajti imam tudi nekaj kritičnih pripomb. Razumem eh, vaš eh, seznam različnih tem, vendar pa ne vem, za kakšne rezultate si prizadevate. Mislila sem, da želimo rešitve za velike izzive, s katerimi se sooča naša družba, ampak tega ni na seznamu. Kaj želite pravzaprav doseči? na kaj se boste usredotočali. In čeprav vas zelo, uh, sem vas pohvalila zato, ker ste to začeli, pa uh, se mi zdi, da eh, nekako, da imate preveč nekih točk, o pravih rezultatih pa še nismo spregovorili. Torej upam, da boste bolj jasni glede tega. Eh, rekli ste, da boste identificirali ideje, ki jih boste potem finalizirali eh, konec leta, da želite ustvariti neko kritično maso zame. Eh, te stvari niso dovolj natančne in komisijo zato pozivam, da bolje opredeli zadeve. To je že tretjič ali četrtič, da pri partnerstvu za inovacije prosimo za. Eh, rezultate in za pojasnila, pa tega do, do zdaj še nismo bili deležni. Eh, zato vas želim podpreti, vendar pa hkrati mislim, da moramo biti bolj konkretni. Še ena stvar k vašemu seznamu. Ne pozabite na uh, tehnologijo in na surovine, kajti mislim, da bo v prihodnosti to še velik problem. Hvala. Hvala, Judit Merki, zdaj pa Richard Zeber. Hvala, tudi sam se zahvaljujem komisiji za predstavitev tega partnerstva za inovacije. Mislim, da je zelo pomembno, da se je komisija lotila vprašanja vode, eh, kajti eh, že dolgo ustrajamo pri tem, da bi morali vodi pripisovati več pomena, ker je to eden od največjih izzivov za prihodnost ne samo v Evropi, ampak po svetu. Seveda Eh, kot je povedala gospa Merkis, bi si želeli bolj jasnih kazalnikov glede tega, kako bi merili uspešnost takega partnerstva, ampak istočasno moramo eh, šteti komisiji v dobro, da to eh, je zdaj težko opredeliti in da, bo verjetno, eh, da bodo ti kazaniki išli iz samega procesa samega in da bo kaz, dinamika procesa pokazala, ali smo na pravi poti ali ne. Nekaj točk z moje strani. Komisija se vedno zelo osredotočeno vprašanje na ukrepe na strani povpraševanja, ampak ne vem, to je sicer verjetno upravičeno, ampak če si pogledamo razmere po svetu, mislim, da bi morali misliti tudi na ponudbo v vodnem sektorju in eh, da moramo razmišljati tudi o ponudbi in različnih eh, možnostih tega, kako bi bolje urejali tudi ta vidik, kajti s tehnološkimi inovacijami bi se morali lotiti tudi tega vidika, kajti eh, pravzaprav je v tem sektorju že zdaj v Evropi zaposlenih 6000 ljudi in eh, dobički oziroma dodana vrednost je tu dvakrat višja poprečno kot eh, običajno. Eh, torej, Evropa je po tehnološki plati tukaj že mrsikaj dosegla in to bi morali nadgraditi. Torej, ne bodimo slepi za drugo platno, osredotočajmo se samo na popraševanje, ampak pomislimo tudi na ponudbo. Eh, izpostavljeni so bili trije stebri, eh, razvoj podeželja, razvoj mest in industrija. Mislim, da smo tukaj pozabili na energetiko. Eh, vemo, da je energetika eden od glavnih ne porabnikov, ampak uporabnikov vode in mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem, kako zagotoviti tukaj čim večjo eh, učinkovitost in kako minimalno vplivati na morfologijo tukaj. Eh, torej, tu pomislite samo na uporabo vode za hlajenje in uporabo vodne energije. Eh, no, eh, veseli me, da so kolegi iz Baden-Württemberga danes tukaj in da spremljajo to našo razpravo in zato je zelo pomembno, da govorimo tudi o cenovni politiki. Eh, seveda je cenovna politika vezana tudi na učinkovitost in mora obstajati povezava med partnerstvom za inovacije in izboljševanjem učinkovitosti. Zdaj vidim, da komisija začenja razpošiljati eh, pismo o uvedbi postopka za ugotavljanje kršitev, torej s prvo stopnjo, ne da bi izvedla razprave z eh, relevantnim sektorjem, eh, kajti še vedno je sporno razumevanje devetega člena in če govorimo tukaj o Evropskem partnerstvu za inovacije, bi moralo biti tukaj govora tudi o inovativni cenovni politiki. Torej, eh, mi kot parlament pričakujemo, da bomo vključeni v razpravo znotraj vaših služb, da boste tudi jasno predložili, eh, kako to oblikujete, kako naj bi ta deveti člen eh, razumeli, kaj razmišljate. Eh, in eh, to je predpogoj za to, da bomo ta člen lahko kadarkoli ustrezno izvajali. In pa še nekaj, kar zadeva obzorje 2020. Res je, da tukaj ne govorimo o raziskovalni politiki, ampak o platformi, ampak vendarle sem razočaran nad tem, da okvirni program uh, obzorje 2020 vodnega sektorja sploh ne vključuje. Uh, Eh, pripravil sem ustrezne predloge sprememb, ki upam, da jih bojo kolegi in kolegice podprli, ampak če vemo, da imamo inovativni sektor, ki se loteva pomembnega družbenega izziva in če oblikujemo na program za raziskave do leta 2020 in ne namenjamo nobenih sredstev za ta sektor, je to zgrešeno in žal mi je, da komisija tega ni upoštevala in upam, da bomo uspeli to še popraviti. Hvala, gospod Zebr, zdaj pa gospa Estrela. Obrigada, senhor presidente. Eu também gostaria de me. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se strinjam s kolegi. Rada bi se zahvalila komisiji, ker je danes, pri, danes prišla na naše srečanje uh, in ker razpravlja z nami o tej pomembni temi. Hvala, ker ste uvrstili to temo na dnevni red. Mislim, da je to razpravo treba nadaljevati moramo se bolj vključiti v to razpravo, ne samo poslanci, ampak eh, tudi drugi sogovorniki. Ko gre za pomen vode, eh, mislim, da je to povsem jasno. Voda je nujno potrebna za življenje, o tem sploh ni treba govoriti. Nekateri napovedujejo, da bi pomankanje vode lahko sprožilo celo tretjo svetovno vojno. Upamo, da uh, temu ne bo tako. Ampak uh, povem naj, da je voda nujno potrebna za življenje, vir življenja in da ji ne posvečamo dovolj pozornosti. Zelo dobrodošlo je zato, da uh, je komisija izrazila zanimanje za to temo in da uh, se bo s temo intenzivno ukvarjala. Uh, moramo uporabljati nove tehnologije, moramo jih eh, postaviti na razpolago eh, ljudem in industriji. Ne gre samo za to, da eh, ocenjujemo kakovost vode, ampak da izboljšamo tudi kakovost uporabe vode, da zmanjšamo odpadne vode in tako naprej. Veliko pomankljivosti še obstaja pri uporabi vode, pri distribuciji in tukaj moramo nekaj narediti. Pomembno je tudi, da zbiramo informacije o tem, o kvantiteti vode na regionalni, nacionalni ravni, o vodi, ki je na voljo in o njeni kvaliteti. Eh, nadzor mora biti veliko bolj učinkovit. Tukaj pa so nove tehnologije ključnega pomena. Rada bi postavila tri vprašanja. Prvo vprašanje je povezano s financiranjem. Vedno na koncu pridemo do financiranja. E, to je vsekakor nujno za vse naše dejavnosti. Predstavnica komisije je rekla, da bo eh, financiranje prišlo iz programa LIFE, iz eh, sklada za kohezijo in pa iz regionalnih in nacionalnih skladov. Vendar v tem eh, trenutku doživljamo hudo gospodarsko krizo. Smo v težkih okoliščinah. Številne države so v hudi gospodarski in finančni krizi in zato želim vprašati, kako mislite, da bodo države članice sploh sposobne zagotoviti svoj prispevek. Eh, kakšna sredstva bodo določena za vsako državo članico posebej? Potem pa še eno vprašanje. To se povezuje z širjenjem informacij in idej, ki že obstajajo. Eh, gre za širjenje tudi inovativnih rešitev, ki jih eh, boste odkrili ali, ali imate kakšno idejo, kako bo potekalo to širjenje informacij ali se bo to dogajalo na ravni držav članic, ali bodo informacije dostopne znotraj držav članic, ali bolj na evropski ravni v okviru neke evropske kampanje. Pa še eno vprašanje oziroma skrb. V številnih poročilih, ki jih je sprejel Evropski parlament, eh, so bili pogosto podani predlogi glede eh, zagotavljanja oziroma ustvarjanja nekega observatorija za suše ne vem, ali na sušo gledate kot na naravno katastrofo. Pri suši gre za pomankanje vode in eh, eh, dolgo pomankanje vode ima gospodarske posledice, vpliva na kakovost življenja in na eh, splošen standard življenja oziroma splošno bivanje prebivalstva. Eh, torej, kaj menite o tem observatoriju za suše? Ne vem, ali bi bilo ta predlog možno izvesti. Ta predlog, kot sem rekla, je vsebovan v številnih poročilih Evropskega parlamenta. Hvala, gospod Šnelhardt. Najlepša hvala. Imamo okvirno direktivo za vode in pristop, ki ga je komisija izbrala, je verjetno potreben. V izhodišču ste dejali, oziroma je komisija dejala, da so informacije zelo razdrobljene, da so postopki zelo različni in da tukaj izmenjujemo izkušnje je zelo pomembno in. To je tudi zelo razumno, da sodelujemo, da eh, poskušamo prihraniti pri virih. Eh, to mora biti eh, prava metoda, vendar pa. Eh, je vprašanje, kakšen je končni cilj, kajti sem in dokler ne vemo, kakšen je cilj, težko določimo najustreznejšo metodo. E, naj se strinjam s tem, kar je povedal gospod Zebr, glede energije. Voda kot način e, skladiščenja energije bo igrala vedno pomembnejšo vlogo v prihodnje in že zdaj bi se morali lotevati tega vprašanja. E, Ampak za me so tukaj določene stvari še nejasne, zato sprašujem komisijo, v kakšnem praktičnem okviru se želi tega lotiti. Ali boste povlabili predstavnike vlad, ki se bodo med seboj pogovarjali, ali boste eh, pridobivali informacije znanstvenih ustanov ki bodo potem te informacije posredovali naprej, ali eh, boste združili lokalne akterje na tem področju, ki bodo izvajali konference. Ne vem, za me je pomembno slišati, kako načrtujete praktično izvajanje, kako ste si to predstavljali. In eh, seveda bom tudi sam potem lahko spremljal, kako postopki tečejo in kakšni bodo rezultati teh prizadevanj. Hvala, gospod eh, Šnelhart, gospa Mazej Kukovič. Pa, eh, predsednik, kaj pomeni voda, se zavedamo šele takrat, če smo v Indiji, Kitajski, Afriki. V Evropi se premalo zavedamo, da je to en naš izjemen vir. Izjemen vir tudi zdravja. Kaj ti večina bolezni ali mnogo, mnogo bolezni izhaja ravno zaradi tega, ker ni pitne vode ali pa zato, ker je voda preveč onesnažena. In eh, jaz izhajam iz kraja v Sloveniji, ki se imenuje White Water, White uh, Weiss Wasser, torej bele vode. In spoštujem vodo že od rojstva. Živim tudi na področju, kjer voda tako rekoč bruha iz, eh, iz planin. In eh, zato sem tudi v Sloveniji vodila tehnološko platformo za vode. To je leta nazaj. Ne vem, ali danes obstaja tehnološka platforma za vode na evropskem nivoju, lahko pa povem iz svojih izkušenj, da povezovanje podjetij, posebej srednjih in malih podjetij, s centri znanja, z univerzami na področju voda rojeva seveda izjemno koristne sadove. Tukaj je nešteto inovacij, nešteto še vedno možnih popolnoma novih rešitev, zato da bomo po prvič pokoristili tisto vodo, ki je bila že umazana in da jo preko ponovnega očiščanja spet uporabljamo, zato da preko zaprtih tokokrogov privarčujemo mnogo tudi v industriji, kar je v večjem delu Evrope že tako in tako implementirano in da je raziskave in razvoj na področju uporabe vode v energiji, eh, na področju energetike še vedno velika priložnost. Kaj te tehnologije, ki so danes na tem področju, za njih vemo že skoraj sto let. To pomeni, da gotovo je možna večja izkoriščenost ob večji priložnosti do narave same in eh, seveda do okolja. In eh, zato je eh, voda za nas enkrat vir zdravja, enkrat vir preživetja, seveda je pa lahko atraktivna tudi za globalni turizem, kajti piti čisto vodo je redka priložnost. Zaradi tega bodo ljudje potovali po svetu, da bodo lahko kje pili vodo, ki enostavno je ni treba piti iz plastenke, ki je ni treba vzeti iz, eh, iz že vnaprej postavljene steklenice. In eh, veseli me, da je danes eh, ta tema o vodi na mizi, ker to je evropska tema in to je tema, ki se je premalo zavedamo, da je to en naš vir, ki je manj omejen kot mnogo kateri drugi viri. Hvala lepa. Danke. Und jetzt spricht Sophie Okuni. Hvala, Sophie Okuni. Merci, monsieur le président. Euh... Hvala, predsedujoči. To sporočilo komisije parlamentu je zelo kakovosten dokument. Uh, in predstavlja zelo zanimivo podlago za naše delo. Naj vas opomnim, da preden smo prijeli to sporočilo, sva z gospodom Zebrem, ne vem, če je bilo to danes že omenjeno, ampak z gospodom Zebrem sva uh, poskrbela za objavo dokumenta parlamenta, torej resolucije. In to je tudi dokument, ki sem ga odnesla seboj na svetovni forum o vodi. Ta resolucija je bila ena od 187 eh, resolucij nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta in velja za najbolj ambiciozno eh, Sklicujemo se na Evropsko konvencijo iz leta 77 o upravljanju vodnih virov in predstavniki nacionalnih parlamentov, ki so bili prisotni na forumu, so bili mnenja, da je zelo pomembno, da se sklicujemo na ta dokument. Naslednji eh, forum, svetovni forum o vodi bo potekal čez tri leta v kraji in zelo zanimivo je, eh, da se zdaj ukvarjamo s tem vprašanjem. Evropska unija in Evropska komisija sta bila zelo dobro zastopani na zadnjem forumu in dobro bi bilo, če bi prišli tja z nekimi dokumenti, ki smo jih pripravili skupaj in ki bodo govorili o skupni prihodnji politiki glede vode Evropske komisije in Evropske unije v celoti. Hvala, zdaj pa dajem besedo še komisiji, da odgovori na vprašanja in če imaš kakšen komentar, imate zdaj priložnost za to, izvolite. Najlepša hvala, hvala za te zanimive in spodbudne komentarje. Morda nisem dovolj podrobno obrazložila, kakšna je struktura upravljanja in kaj si predstavljamo v praksi. Nekaj eh, o tem smo povedali v sporočilu, predpovedali smo, kako bomo vzpostavili mreže, ki bodo zelo odprte, ki bodo odprte za sodelovanje vsem na različnih ravneh. Torej, gre zbo šlo za zelo odprt proces v katerega bomo lahko vključili veliko različnih deležnikov. Ravno tako smo predvideli veliko usklajevanja med različnimi mrežami, tako da bomo tukaj vzpostavili celo strukturo uh, Eh, se pa seveda zavedamo, da ne sme to iti za neko zbirokratizirano početje s številnimi stalnimi skupinami in predstavniki tu in tam, kajti želimo biti inovativni tudi pri načinu, kako razvijamo stvari. Skratka, res si prizadevamo za nek odprt pristop, želimo vključiti vse deležnike. Eh, res želimo eh, stopiti v stik z najrazličnejšimi deležniki in to je tudi glavni razlog zakaj morda v sporočilu nismo tako jasni glede tega, kako natančno bodo stvari delovale in kakšni so naši cilji, kajti pravzaprav res ni komisija ali pa Bruselj tisti, ki bi moral predeliti, kako bodo stvari delovale. To je relevantno in zanimivo za vse deležnike, vključno s sektorjem, vključno s tistimi, ki bodo razvijali in tržili te rešitve. Skratka, eh, zdi se nam, da je potrebno imeti odprt proces, vendar pa ne mislimo, da gre tukaj za nek bianko ček, je pa zelo pomembno, da stvari opredeljujemo skupaj. Imamo seveda svoje zamisli o tem, kakšni naj bi bili cilji, o tem govorimo tudi v sporočilu in to se tudi sama omenila. Imamo nekaj konkretnih idej, želimo demonstracije, želimo konkretno uresničiti rešitve, želimo širiti stvari, ki že obstajajo. Mislim, torej da ne gre za to, da ne bi bili dovolj jasni, ampak res želimo zagotoviti določeno odprtost glede tega, kaj vse je mogoče vključiti. Potem, kar zadeva specifične zamisli glede tem, ki eh, naj bi bile vključene, vse Da strinjam se s tem, kar ste povedali. Vse to so teme, ki bi jih morali vključiti v načrte. To so problematična področja tako ali drugače. Seveda ne bomo mogli vsega rešiti z inovacijskim partnerstvom. Partnerstvo se bo osredotočilo na določene vidike. Na druge vidike pa se bomo osredotočili v drugih kontekstih. Eh, vodna energija je bila večkrat omenjena. Zavedamo se, da je to zelo pomembno, tako kar zadeva proizvodnjo energije, povezavo z biomaso in podobno. Zaenkrat to predlagamo kot neko horizontalno temo, ki bi bila vključena vsa druga vprašanja, ampak to bodo deležniki eh, razvili oziroma razdelili v strateškem načrtu izvajanja. Tudi kar zadeva cene oziroma določanje cen, eh, ocenjujemo vse načrte upravljanja poreči, ki so nam jih pridružile države članice in videli bomo, v kolikšni meri se izvaja politika določanja cen, kot je opredeljena v direktivi in v načrtu, bomo posredovali oceno tega in tudi podali predloge, kako bi to izboljšali v prihodnje. To je nekaj, kar bi inovacijsko partnerstvo tudi lahko obravnavalo in eh, oba ta vidika eh, tesno usklajujemo, ko jo razvijamo. Morda nisem bila dovolj jasna, ko sem govorila o popraševanju in ponudbi. Pravzaprav nisem govorila o popraševanju in ponudbi vode, ampak o ponudbi in popraševanju po inovacijah. Sicer pa se v celoti strinjam z vami, da se moramo osredotočiti na oba vidika, popraševanje in ponudbo vode. Eh, zdaj ponavadi govorimo o hierarhiji vode, se pa zavedamo, da je potrebno obravnavati obe plati medalje in najti najbolj stroškovno učinkovite rešitve. Kar pa zadeva inovacije, moramo eh, obravnavati takoj razvoj raziskav in tehnologij eh, kot tudi drugo bolj tržno usmerjeno plat. Potem povezava z raziskavami, kot sem dejala, v veliki meri se strinjamo eh, eh, z raziskavami usmerjenimi v cilje. Zelo pomembno je, da uporabimo raziskave in da najdemo nek način, kako na podlagi raziskav najti konkretne rešitve za izzive, ki so pred nami. Upam, da sem s tem odgovorila na večino vprašanj in še enkrat najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala komisiji za predstavitev in odgovore. Mislim, da je to res zelo zanimiva tema, da nikakor še nismo na koncu, da je še veliko izzivov pred nami, ne samo kar zadeva pitno vodo, eh, ampak da je tu tudi povezava z shranjevanjem energije, eh, s proizvodnjo elektrike in tako dalje. Skratka, gre za zelo široko področje. Eh, vsi smo zelo eh, dejavni na tem področju in mislim, da so vsi glavni akteri tukaj tudi na strani parlamenta spregovorili. Se pa še enkrat zahvaljujem komisiji za predstavitev za izmenjavo mnen danes. Najlepša hvala. So, die Kommissionsvertreter. Tako. Predstavniki komisije so se posedli, tako da lahko kar prejdemo na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka 24, dovoljenje za trženje zdravila za redke bolezni. Orfakol, to je današnja tema. In Najprej dajem besedo koordinatorki socialistov in demokratov gospe McKeven, potem pa bodo sledili še drugi člani, ki vas ta razprava zanima. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Pravzaprav sem tu, da bi danes prisluhnila Evropski komisiji, kajti to točko smo vrstili na dnevni red, ker so se na nas obrnili volilci, ki jih skrbi primer Orfakol. Pravzaprav bi res rada videla, da bi nam komisija povedala celotno zgodbo o tem. Kaj ti, kolikor vem, gre tu za eh, zdravilo za redke bolezni, ki se uporablja samo v nekaj primerih v Evropi in eh, proizvajalci so prosili za dovoljenje za trženje. Specializirani odbor Agencije za zdravila je dvakrat rekel da. Eh, to je ratificiral dvakrat tudi odbor držav članic, potem pa je komisija eh, iz tehničnih razlogov zavrnila izdajo dovoljenja za trženje, čež da prošnja ni bila popolna, države članice pa niso sprejele te odločitve komisije. Skratka, šlo je za nekakšen ping-pong. Uh, med državami in komisijo in zanima me, kako pogosto komisija zavrže oziroma nekako eh, spremeni odločitve specializiranih odborov agencije za zdravila, kakšne so posledice za pacijente, vem, da gre za zdravilo, ki se uporablja za redke bolezni in ne vem, zakaj je komisija sprejela tako odločitev. Mislim, da je to predvsej neobičajno, poleg tega pa mislim, da trenutno teče tudi primer pred eh, sodiščem. Uh, Eh, ne vem, da o tem, ne, o tem primeru pred sodiščem ne moremo govoriti, čeprav sodeluje več držav, eh, ampak res gre za zelo nenavaden razvoj dogodkov in eh, mislim, da je prav, da govorimo o tem v našem odboru, sploh ker je toliko volilcev zaskrbljenih zaradi tega. Najlepša hvala, gospa McKeven. Nihče drug ni prosil za besedo. Vsaj za enkrat ne. Tako da kar prosim predstavnike komisije. Ne, popraviti se moram, žil pa njo. Ja, najlepša hvala, eh, predsedujoči. Eh, mislil sem, da veste, da se bom eh, oglasil, res pa nisem predvignil roke, torej sem sam kriv, no, v glavnem zdaj imam besedo. In odločil sem se spregovoriti, ker sem eden od tistih, ki smo prosili komisijo za te informacije. Imam nekaj komentarjev na to, kar je povedala gospa McKeven. E, ta proizvod se uporablja za zdravljenje dveh bolezni jeter in v obeh primerjih gre za redki bolezni. Če uh, jo ne zdravimo, sta bolezni lahko zelo nevarni. Uh, trenutno obstaja 90 pacijentov eh, za to boleznjo v Evropi, 20 primerov je v Franciji, nekaj jih je v Italiji, eh, v Španiji, na Portugalskem. Skratka, gre za redke bolezni, ki. Eh, so vezane na eh, dednost in eh, sicer eh, to omenjam zato, ker ta bolezen obstaja, te bolezni obstajata tudi v ZDA, in tam obstajajo tudi konkurenčna eh, zdravila, zdravilo orfakol in eh, ta celotna zguba od ZDA je povezana z znano ameriško crkvijo, eh, ki, eh, ki je znana potem, da so člani krni sorodniki in tudi to je pomembno dejstvo. No, ne bom uh, se spuščal v podrobnosti tega, kar je Linda že povedala o samem proizvodu, ampak alternativno zdravljenje je uh, Eh, presaditev jeter, to pa je zelo zahteven eh, postopek sploh za dojenčke in eh, to so v večini primerov pacijenti pri tej bolezni. Zdravilo Orfokol zdaj obstaja pravzaprav že skoraj 20 let. In to dovoljenje za trženje bi bilo seveda zelo dobrodošlo za kar lepo število družin. Saj Eh, že zelo dolgo eh, kot edino možnost eh, otrokom lahko zagotovijo zgolj presaditev jeter. Ne vem, zakaj je komisija spremenila odločitev, ki so sprejele države članice s kvalificirano večino. To odločitev je bila sprijeta dvakrat in ne vem, ali ni pri tem pod, vprašanj, pod vprašanjem tudi medinstitucionalno ravnotežje. Uh, ljudje eh, si želijo, da bi to, to zdravilo čim prej dobilo dovoljenje za trženje eh, in ta odločitev je bila sprejeta dvakrat. Ne smemo pozabiti, da bi pravzaprav to usodilo v komitologijo. Ne vem, ali je potrebno ponovno vlagati zahtevke, dokler enkrat vse skupaj ne bo sprejeto. Že dvakrat so države članice z kvalificirano večino pravzaprav. Eh, eh, preglasovali komisijo in ne vem, kaj lahko komisija pove v svojo obrambo. In pa kako komisija upravičuje vsta čas, eh, vsta čas, ki je bil potreben za preučitev tega vprašanja. Ne smemo pozabiti, da je to zelo škodljivo za pacijente. Ne vem, zakaj komisija ni spoštovala zelo strogih časovnic za registracijo zdravil in tudi zelo strogih časovnic v zvezi s komitologijo ne vem, ali ne gre tukaj za nek poskus komisije, da bi eh, odložila vse skupaj, tako da bo konkurent v mestnem času lahko zaključil svoje postopke. Upam, da to ni tisto, kar se dogaja. In pa še zadnje vprašanje, ali je komisija res ravnala nepristransko pri tej zadevi? Kako lahko o, opraviči uh, Eh, stalno sklicevanje na konkurenčni proizvod, kajti mislim, da bi res bilo potrebno o vsakem primeru eh, presujati individualno, glede na samo ta primer. Skratka, glede na to, kar se trenutno dogaja z Orfakolom, nekatere države, Avstrija, Nemčija, Francija, Nezdruženo kraljestvo, Češka, zdaj razmišljajo o tem, da bi eh, primer posredovali Evropskemu sodišču, da bi tam tožile eh, komisijo, ker ni spoštovala odločitve držav članic prijete s kvalificirano večino. Eh, torej, kolegi in kolegice, mislim, da že zdaj lahko rečemo, da. Evropska komisija in sploh eh, ena enota ni delovala eh, pregledno, kot bi morala v tem primeru. Najlepša hvala, gospod Panjo. Zdaj pa dajem besedo komisiji. Eh, Patricija Prokoda je z nami, ki je vodja enote za odobritev zdravstvenih oziroma medicinskih proizvodov. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Naj uvodoma povem, da pozdravljam to priložnost, da pojasnimo korake in postopke, ki smo mu sledili v tem konkretnem primeru. Drugo, kar bi še želela povedati, in to je pravzaprav eno od glavnih poant, je to, da je zadeva, o kateri govorimo, povezana tudi s primerom, ki teče pred Evropskim eh, sodiščem v Luksemburgu in zato naj se v luči argumentacije sklicujem na besedilo. Eh, odločitve komisije. Torej, če ponovim, pozdravljam to priložnost da posredujem vse informacije o tem primeru, o katerem je govora in kot drugo naj upozorim, da je to primer, ki je v obravnavi pred sodiščem in zato želim povdariti, da eh, argumentacijo, eh, razloge v eh, sklepu komisije, s katerim je zavrnila eh, Eh, odločitev za dovoljenje za trženje eh, Orfakola, da je to potrebno obravnavati kot celoto. Ne bom torej prebrala vsega, se bom sklicevala na posamezne točke, vendar pa vas pozivam, da ne jemljite mojih besed izven konteksta in da če. Eh, je, gre za kakršnokoli pravno razpravo, je potrebno upoštevati celotno argumentacijo, ki teče od prve do desete strani in sledi določeni logiki vezani na zakonodajo. To sem želela torej uvodoma povedati, da ne bi prišlo do kakšnega nesprozuma glede tega, kaj danes želim povedati. Eh, dejansko lahko potrdim, da kar zadeva Orfakol, trenutno to zdravilo nima dovoljenja za trženje v Evropski uniji in tudi ne v nobeni državi izven Evropske unije. Kar zadeva specifičen primer Orfakola in kar zadeva prošno zadovoljenje za trženje, ki je bila predložena Evropski agenciji za zdravila, eh, ta eh, prošnja ni vsebovala nobenih kliničnih ali predkliničnih preizkusov, ampak so se sklicovali zgolj na bibliografske študije. Tisto, na kar vas želim opomniti in to je nekaj, kar velja tako za običajne kot redke bolezni, Eh, vsi pacijenti imajo pravico do zdravstvenih proizvodov, ki so skladni eh, z zahtevami po kakovosti, varnosti in učinkovitosti, kot to določa zakonodaja. In to je eh, podlaga, to je bistvo naše zakonodaje, da morajo varnost in učinkovitost zdravil eh, podkrepiti biti prosilci z kliničnimi in predkliničnimi eh, poskusi. Obstajajo seveda izjeme in obstaja možnost eh, odobritve dovoljenja za trženje na podlagi bibliografskih podatkov, izključno bibliografskih podatkov, ampak to je vezano na zelo stroge pogoje, ki po našem mnenju v tem specifičnem primeru niso bili izpolnjeni. Kar torej zadeva posamezne točke, ki so bile izpolnjene, izpostavljene glede postopka. Morda bo nekoliko dolgočasno, ampak popeljati vas moram čez posamezne korake. E, in sicer je, bilo, e, je bila prošla zadovoljenja za trženje predložena agenciji v Londonu e, oktobra 2008. Odbor, ki je odgovoren za znanstveno presujo, je sprejel mnenje 16. decembra 2010, torej več kot eno leto kasneje, in je priporočil izdajo dovoljenja za trženje za Orfakol. To mnenje je bilo potem z dokumentacijo posredovano komisiji, da eh, to obravnava januarja 2011. V tem mnenju smo odkrili vrsto nedoslednosti ali točk, ki bi bilo potrebno dodatno pojasniti, zato da bi v celoti razumeli dejstva v zvezi s tem primerom in zato smo prosili Evropsko agencijo za zdravila, da nam posreduje določena pojasnila. In komisija je zopet se obrnila, oziroma agencija se je obrnila na pristojni odbor, ki je sprejel revidirano mnenje in uh, poročilo aprila 2020. 11. Torej, potrebno je vedeti, da smo želeli dodatna pojasnila in da smo za nja zapustili. Ampak na podlagi te dokumentacije in potem, ko smo primerjali to oziroma preverili to na podlagi specifičnih zahtev, ki jih predvideva zakonodaje, komisija prišla do zaključka, da pogoji za izdajo dovoljenja za trženje niso bili izpolnjeni. In eh, razlog za to so bili zelo jasni pravni razlogi. In zato je julija 2011 komisija stalnemu odboru posredovala osnutek odločitve za masklepa, s katerim je zavrnila izdajo dovoljenja za trženje. Eh, to, to je bilo potem obravnavano na fizičnem sestanku, kaj in zato je trajalo dlje, ker ponovadi to naredimo v pisnem postopku, kar traja samo nekaj tednov, ampak eh, ker so države želeli fizično srečanje, je eh, trajalo nekaj tednov, preden je bilo mogoče to sklicati. Stalni odbor se je torej sestav septembra, glasovanja ni bilo in stalni odbor je bil potem ponovno sklican oktobra. Takrat pa je stalni odbor podal negativno mnenje glede eh, sklepa komisije za ozabrnitvi izdaje dovoljenja za trženje. Novembra smo se obrnili na odbor za pritožbe in zopet dobili negativno mnenje. Potem smo se znašli v položaju, ko smo ponovno zelo podrobno v luči vseh elementov, ki smo jih imeli pred sabo, preučili ta primer in prišli smo do zaključka, da tega primera ne moremo opustiti, da moramo še naprej iskati rešitev. Torej, ponovno smo preučili prošno, vsa mnenja, razprave s stalnim odborom, razprave z odborom za pritožbe, ampak ponovno smo prišli do zaključka, da ni mogoče odobriti dovoljenja za trženje. Zato smo se vrnili pred stalni odbor. Eh, z osnutkom sklepa, ki smo mu dodali dodatna dejstva, kjer smo še bolj logično predstavili svojo argumentacijo, tako da je res mogoče korak za korakom slediti pravni argumentaciji in e, stalni odbor je podal negativno mnenje. In to je pomenilo, da ni res, da bi vsi nasprotovali zavrnitvi izdaje dovoljenja za trženje. Nekatere države so zavrnitev podprle, druge pa ne, ampak ne enih, ne drugih ni bilo dovolj, da bi se zedinili, tako da na koncu ni bilo mnenja. In v farmacevskem centru, če ni mnenja, komisija lahko spreme svoj sklep. ponavljam vse te korake postopka, ker mislim, da je pomembno, da je vse zelo jasno, ustrajam pri tem, da smo bili zelo pregledni tekom vsega postopka. Vsi koraki, vsi dokumenti so v komitološkem registru parlamenta in prepričani smo, da kot varuhi pogodb imamo pravno zavezo eh, in da je naša dožnost, da zagotovimo, da zahteve, ki jih vsebuje zakonodaja, ki sta jo sprejela svet in parlament, so izpolnjene v vsakem konkretnem primeru. To sem želela res zelo jasno predstaviti. Zdaj pa vprašanje, kar zadeva pozitivno mnenje odbora in eh, negativno mnenje komisije. Potrebno je upoštevati, da je agencija svoja celota, komisija pa svoja celota. Agencija je zato, da nam posreduje znanstvene dokaze in morda eh, lahko razumete, da tam lahko predvlada nek znanstveni oziroma klinični pogled, ampak na koncu je komisija tista, ki podpiše sklep in zato je zelo pomembno, da Eh, komisija preuči vse pravne vidike tega, kar podpisuje in zagotoviti mora, da vsi sklepi, ki jih eh, sprejema, imajo trdno pravno podlago. In to je nekaj, kar počnemo sistematično in ne zgodi se pogosto, da pride do neskladnosti, ampak v tem primeru se nam je zdelo, da moramo zagotoviti, da stroge pravne zahteve iz zakonodaje, ki so po našem mnenju temeljnega pomena za zagotavljanje javnega zdravja, pa tudi za zagotavljanje enake obravnave vseh prosilcev, da mora to res biti izpolnjeno v prav vsakem primeru. In kar zadeva vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi odstopali od teh zelo, zelo strogih, strog, te zelo, zelo stroge analize vsakega primera. Eh, in mm, če bi v tem primeru odbrili dovoljenje za trženje, bi s tem spodkopali temelje zakonodaje in to bi predstavljalo precedens, ki bi v prihodnje omogočal eh, kompromitiranje javnega zdravja. Druga zadeva, ki je precej kompleksna, ampak je dobro predstavljena v naših argumentih in v sklepu, eh, je vezana na to, da izjeme od splošnega pravila glede eh, celotnega deseja morajo biti podrobno preučene, ker eh, to pomeni tudi izjemo od pediatrične uredbe. Pediatrična uredba pa je nekaj, na kar smo v komisiji zelo ponosni. Mislim pa, da tudi drugi dve instituciji, svet in parlament, sta lahko zelo ponosni na dosežke pediatrične uredbe. In mislim, da res ne bi smeli odpirati, odpirati vrat za spodkopavanje te zelo pomembne zakonodaje. In pa za konec, kot sem že dejala, ne bi bilo pravne gotovosti, utegnilo bi priti do neenakopravne obravnave prosilcev. Uh, in eh, posledično bi prišlo do obravnave vsakega primera posebej in eh, res bi lahko prišlo do torej, neenakopravne obravnave posameznih prosilcev, čemu se želimo izogniti. In pa še zadnja točka. E, moja enota je obravnavala e, ta postopek na e, netransparenten način, kot pravite. E, ampak upam, da to, kar sem povedala, dokazuje, da je pravzaprav ravno smo bili zelo dosledni in zelo pregledni v celotnem postopku. In pa za konec še, kar zadeva uh, eh, pacijente in to, da se jim odreka zdravljenje. Mislim, da je pomembno vedeti, da eh, informacije, ki jih imamo strani uh, Eh, agencije za zdravila kažejo, da obstaja alternativno zdravljenje. Eh, poleg tega pa države članice lahko izdajo dovoljenje za orfakol po specifičnih določbah zakonodaje, ki omogočajo državam članicam, da v specifičnih primerjih in specifičnih okoliščinah izdajo pravilo za uporabo proizvoda, ki še ni v celoti odobren. Uh, Uh, upam, da sem s tem odgovorila na vaše pomisleke. Uh, preverjam po seznamu. Aha, še nekaj. Uh, Podanje je bil nekakšen namik oziroma sugestija, da bi lahko ukrepali iz tega razloga, ker želimo dati prednost drugemu podjetju. To želim res zavrniti. Upam, da sem jasno pokazala, da ne gre za to. Eh, vsak primer smo obravnavali ločeno eh, in v tem trenutku tudi nimamo druge prošnje za odobritev eh, dovoljenja za trženje. Zato ni razloga, da bi stvari obravnavali pristransko iz tega razloga, ker enostavno nimamo še niti druge prošnje. E, to izpostavljam, ker smo zelo občutljivi na vprašanje enakopravne obravnave in res vsak primer obravnavamo individualno. Najlepša hvala. Dank, Bogo, hab... Najlepša hvala. Še dve pod vprašanji imam in glede na to, da imamo dovolj časa, eh, lahko to omogočimo. Linda McKeven, potem pa še gospod Panjo. Rada bi nekaj pojasnila. Skušam razumeti kakšni so učinki tega, kar se je zgodilo. Lahko govorimo o birokraciji, o tem, kdo je kaj storil v katerem času. Ampak moramo biti jasni. To zdravilo se predpisuje že z 20 let, nekaj sem to prebrala. Uporablja se v bolnišnicah. Zdravniki ga uporabljajo v Franciji, v Združenem kraljestvu. Uporablja se torej. Predpisuje se, ampak po neki drugi poti, če se ne motim. Zanima me, če je res, da družine nimajo dostopa do tega zdravila. Zdravilo lahko predpisujejo le zdravniki, le v bolnišnicah imajo dostop do zdravila, če se ne motim. Če bolnišnice lahko uporabljajo to zdravilo, zakaj se potem oglašajo zdravniki, kaj jih moti in zakaj želi podjetje pred sodišče, kaj bo doseglo to podjetje, če bo do, eh, dobilo dovoljenje za trženje, kaj se skriva v ozadju. A podjetje potem dobi to zdravilo kot zdravilo siroto. Kakšna je finančna prednost tega? Gospod Panjo. E, Hvala. No, želel bi se vrniti k podrobnostim. O katerih je govorila predstavnica komisije. Kot je ravno kar povedala gospod McKevan, komisija dvomi v načelo stalne uporabe orfakola, ki se uporablja že 20 let, še več časa. Klinični rezultati za pacijente so jasni. Vsi ti pacijenti se počutijo dobro, nikomor ni bilo potrebno presaditi jeter. In to ne velja le za zadnja dva meseca, ampak za zadnjih 20 let. To je prvi argument, ki ga moramo upoštevati. Še ene točke bi se rad dotaknil. Komisija je 8. maja 2012 pripravila novo zasedanje odbora v skladu postopka komitologije. In postopek komitologije naj bi bil po glasovanju in po teh dveh glasovanjih, ki sta bili negativni, komisija ne bi smela več pripraviti takšni sestanko. Dovoljenje bi moralo biti izdano. Glede na izvajanje sklepa z dne 25. maja 2012 je potrebno marsikaj še pojasniti in to je pomembna točka. Tretjič, imamo vprašanje v vseh dosjejih, vseh kliničnih argumentih, ki jih imamo na voljo. Imamo podatke tržnega tekmeca za zdravilo Orfakon. Citirate te argumente. Imam dokaze, da je komisija 19. aprila lani kontaktirala neposrednega tekmeca podjetja CTRS in želela pridobiti informacije o podobnem zdravilu, ki ga razvija to drugo podjetje. pred samo obravnavo komisije na sodišču Evropske unije. To podjetje naj bi dobilo deset let ekskluzivne rabe zdravila in to bo pomembno za zdravila sirote. Veliko je tukaj zadev na kocki. Želim več informacij. Hvala. Dank, Najlepša hvala, Žil Pavnjo. Komisija, beseda je sedaj vaša, da odgovorite. Hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da pričnem z vprašanjem, ki se nanaša na pacijente, če se torej to zdravilo uporablja ali ne. Kot sem že povedala pri svojem prvem govoru, obstaja možnost, da države članice omogočijo uporabo določenega zdravila, ki ni dovoljeno v sklopu pravil na ravni EU. In to velja za Orfakon. Francoski organi so potrdili, da so dali dovoljenje za uporabo Orfakola v sklopu modalnosti iz člena 5. Francija To dovoljenje daje od leta 2007 naprej. Pomembno je torej vedeti, da obstajajo pacijenti, ki uporabljajo to zdravilo in tisti, ki uporabljajo zdravilo, se počutijo dobro. Vemo tudi, da potekajo klinični preizkusi, v katerih lahko pacijenti sodelujejo. Zaenkrat torej ne moremo reči, da dostopa do tega zdravila ni. Kakšna je korist za podjetje? No, gospod Parnjo je bil jasen, če lahko podjetje dobi dovoljenje za tržene za določen proizvod, potem dobijo deset let ekskluzivne rabe tega proizvoda, kar pomeni, da deset let ni konkurence. To je cilj, za katerega se prizadeva podjetje. podjetja imajo torej na ta način nekakšno spodbudo za razvoj zdravil. V nasprotnem primeru tega ne bi počeli. Vprašanje stalnega odbora. Mislim, da sem bila jasna, ko sem opisala vse faze tega postopka. Po sklicu odbora za pritožbe je komisija ugotovila, da mora nekaj storiti. Sklep smo bolje opredelili, dali, podali smo več dejstev in informacij in mislim, da o tem tukaj sedaj ne morem govoriti, ker gre za obsežne informacije. Mislim, da smo imeli šest strani utemelitve, sedaj jih imamo deset in s tem novim spremenjenim, nadgrajenim predlogom smo spet stopili v stalni odbor. Dejali ste, da naj bi uporabljali argumente tekmeca v tem eh, primeru. To je težko argumentirati. Nikoli nismo imeli argumentov tekmeca, tega poznamo. To podjetje je dobilo status zdravila sirote. Vedeli smo, da obstaja in podjetje CTRS je zastavilo to vprašanje, je prosilo za obravnavo na sotišču in zato smo drugo eh, podjetje vprašalo, kakšna bo časovnica za izvajanje. Odločili, eh, sodišče se je namreč odločalo, če naj s to zadevo opravlja eh, prednostno ali ne ne razmišljamo o tem, če naj podpremo eno ali drugo podjetje. Ne. Komisija se je strinjala, da zadeva pred sodiščem poteka pospešeno, prednostno. V nasprotnem primeru mi tega ne bi podprli. Tako da smo podprli sam pospešeni postopek. Mislim, da sem s tem odgovorila na vprašanja, ki ste jih zastavili. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, komisija hvala tudi kolegom in kolegicam, ki so se oglasili pri tej razpravi. Sedaj nas čaka naslednja točka, številka 25, odobritev pesticidov v okviru uredbe komisije, številka 33 iz leta 2008. Najprej bom besedo predal predstavniku komisije, ne? Najprej komisija, predstavitev na to bacdas in potem odgovori komisije. Si boku, monsieur president. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da na kratko predstavim to temo. Morda bodo na to vaši kolegi in kolegici, kolegice zastavili kakšno vprašanje, na katera bom seveda odgovoril. Odobritev pesticidov je že od nekdaj občutljiva tema, kot veste, so namreč to kontroverzne kemikalije. Lahko jih vidimo kot uporabne, omogočajo namreč intenzivno kmetijstvo, ki je prav tako lahko kontroverzno, ampak skrbi tudi za hrano za planet. V kmetijstvu imamo naprimer veliko sovražnikov eh, nasadov, imamo različne živali, eh, bolezni in tako dalje. Kolegi v Generalnem direktoratu za kmetijstvo so pripravili jasen postopek, ko gre za odobritve na področju kmetijstva. Obstajajo tudi drugačne rešitve, seveda, ampak večina kmetijstva zahteva uporabo pesticidov. Pravila določajo, da mora biti uporaba pesticidov razumna. Potrebno je omejiti škodo in učinek za živali, okolje in ljudi. Imamo tudi direktivo, ki je posvečena trajnostni rabi pesticidov. skupaj s svetom smo soavtori te direktive. Pesticide lahko uporabniki uporabljajo na zelo omejene načine, zato da se izognemo škodi za okolje. Gre za uredbe sveta in parlamenta. Nažalost se ti dve instituciji nista odločili za prepoved pesticidov. Imamo veliko različnih možnosti uporabe pesticidov, ki je doveljena. Od leta 1991 je bilo pripravljenih veliko različnih ukrepov in zakonodajnih aktov, ki so bili namenjeni zagotavljanju varnosti uporabe pesticidov po drugi svetovni vojni je bil cilj proizvesti več hrane. In zaradi tega je bilo potrebno pobiti insekte in bakterije, ki škodijo nasadom v kmetijstvu. Na to smo te cilje dosegli in spremenili. Odločili smo se, da je potrebno proizvajati boljšo hrano. Vse sestavine, ki smo jih uporabljali po drugi svetovni vojni, smo ponovno preučili, ocenili, ugotovili smo, kako vplivajo na živali, okolje in človeka. In to smo morali upraviti do leta 1991. Od leta 1991 in do konca tega obdobja preučevanja, leta 2008, smo se znebili 75 odstotkov vseh snovi. Začeli smo tisoč odobrenimi snovmi in končali 150. 75 odstotkov tako ni več uživalo odobritve. Predstavljale so namreč zoročena tveganja za eh, človeka, živali in tako dalje. Mislim, da to jasno kaže, da razvoj na področju novih standardov toksičnosti deluje uspešno in dobro. še vedno imamo 150 snovi, oziroma vsaj imeli smo jih leta 2009. Od takrat naprej smo jih približno 100 ponovno odobrili na osnovi novih prošenj za odobritve. Takšna je trenutna situacija. Pomoč EFSE Evropske agencije za varnost hrane, je prav, ta, prav tako dobrodošla. EFSA znanstveno preizkuje te snovi. Pomagali so zmanjšati število snovi, ki so odobrene. Ravno kar smo prisluhnili razpravi o redkih boleznih in zdravilih za to vrstne bolezni imamo težave glede uporabe tistih rastlin, ki se ne gojijo v veliki meri. Tu imamo naprimer različne nasade, kot so naprimer lešniki ali kaj podobnega. Pa tudi majhne čebulice in druge rastline, kar precej rastlin je izginilo. Proizvajalci so k nam prišli s prošnjami za to, da ponovno odobrimo nekatere snovi, ki so bile prepovedane. Mi smo pa dejali, da tega ne bomo storili, ker lahko škodijo okolju in človeku. Upoštevati moramo tudi zakonodajo, ampak tukaj vseeno obstaja težava. Imamo torej postopek za odobritev pesticidov. Obstajajo postopki v skladu z zakonodajo, ki so utemeljeni na dokumentih sveta in parlamenta. Obstaja tudi postopek komitologije, ki je pregleden, včasih tudi predmet kritik. Ampak kot veste, naprimer, obstajajo razprave o eh, nikotinu in učinko nikotina na čebele. Kot veste, čebele izginjajo. Gre za snovi, ki uničujejo insekte morda lahko tako škodujejo tudi, škodujejo tudi insektom, ki ne povzročajo težav, kot so naprimer čebele. Trenutno uporabljamo vse znanstvene metode, ki jih imamo na voljo, zato da bi se odločili, kateri ukrepi so primerni pri teh snoveh. In Mm, tukaj govorimo o snoveh, ki so povezane z, z nikotinom. Toliko o tem, pripravljen sem odgovarjati na vaše vprašanje. Ja. Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev in hvala, da ste danes z nami pri tej točki dnevnega reda. Zdaj pa dobi besedo Bart Stas, potem pa Krista Klas. Uh, Najlepša hvala gospod predsednik. Hvala kolegom in hvala za to zelo dobro predstavitev. Vedno ste izjemno jasni in jasno začrtate vsa dejstva, ki jih imamo. Ampak razlog, zaradi katerega smo pripravili ta vprašanja, je naslednji. Dejali ste, da moramo proizvajati boljšo hrano in če odobrimo pesticide, potem potrebujemo cel svežen pravil. Naprimer, uh, eh, uredba, o kateri se pogajata svet in parlament. Razlog za moje vprašanje je odločitev mreže za pesticide začetka aprila. Morda nočem začeti razprave o tem, vseeno pa imam nekaj, nekaj specifičnih vprašanj. Ta organizacija je dejala, da je pripravila več specifičnih ocen in če si pogledamo proizvode in snovi, ki so odobrene, lahko vidimo, da zakonodaja pogosto ni upoštevana. Tako v okviru starih direktiv, kot tudi nove uredbe. Jasno je potrebno zagotoviti, da ni škode, da ni vpliva na človeško zdravje, zdravje človeka. Obene pa moramo preprečiti tudi škodo za okolje. To sta ta dva osrednja elementa. Mreža za pesticide pravi, da so v osmih od desetih ocen, ki so jih pripravili, na podlagi dokumentov EFSE ugotovili, da ocena tveganja za potrošnike ni bila dokončana. Če takšna ocena tveganja ni dokončana v, v osmih od desetih primerov, kako lahko potem trdite, da neka snov ne bo škodovala zdravju ljudi? Mreža za pesticide pravi tudi, da v desetih od desetih primerov obstaja pomankanje pravih informacij glede učinkov pesticidov na okolje. V sedmih od desetih primerov prihaja do resnih tvegan, vseeno pa so te snovi odobrene. To je grozno, če je res. če ti pesticidi niso prepovedani, pa imajo naprimer negativen vpliv na okolje, če so nevarni za ptice, za čebele in ekosistem, potem je moje vprašanje naslednje. Če se sprejema takšne odločitve, kako opredelimo potem škodljiv učinek? Kdaj je nek učinek nesprejemljiv? Še enega elementa bi se rad dotaknil, o katerem prav tako govori mreža za pesticide. V direktivi piše, da lahko v posebnih okoliščinah država članica dovoli določene pesticide, ki sicer ne ustrezajo osnovnim členom iz zakonodaje. Uporablja se jih lahko za 120 dni za določene kategorije uporabe. Mreža za pesticide prave, da je takšnih izjem vedno več. Ena država začne s takšno uporabo, druge sledijo. A lahko komisija potrdi, če je to res? Resnično me zanima, če je to v sklopu eh, direktive, mogoče pa tudi, če je to mogoče v sklopu nove uredbe, o kateri se pogajamo in kjer, je, kjer smo odigrali predvsej pomembno vlogo. No, Gospa Klas, ja, najlepša hvala za to ponovno priložnost, da razpravljamo o stvarih, ki so še odprte in ravno kar smo govorili še o zdravilih za ljudi. Zdaj pa ne govorimo o pesticidih, ampak o zdravilih za rastline. E, no, kolega Stas, prepričana sem, da v novi uredbi o odobritvi fitofarmacijskih sredstev in Eh, smo eh, torej eh, zastavili dobre pogoje, ampak zdaj smo v prehodu z stare na novo uredbo in zato se tukaj odpira še nekaj vprašanj. In tu bi se lahko navezali na nekaj starejših zadev. Pri stari direktivi je bilo premalo Eh, zmogljivosti tako pri EFSI kot pri eh, nacionalnih organih in eh, zanima me, kako komisija ocenjuje razmere po novi uredbi, ko je predvideno še več preučitvenih postopkov, ali je EFSA eh, ustrezno podprta, da lahko izpolnjuje zahteve nove uredbe, ki je stopila junija 2011. In pa nadalje pomankanje virov in zmogljivosti uh, vpliva tudi na razpoložljivost uh, sredstev za zmanjšano rabo. Uh, to smo zdaj na novo uvedli in uh, seveda je pomembno vprašanje, če je za to na voljo dovolj sredstev in pa tretjič. Po členu 51 uredbe o fitofarmacevskih sredstvih uh, eh, smo predvideli obveznost komisije, da parlamentu in svetu do 14. decembra 2011, in od tega je že kar nekaj časa, predloži poročilo o vzpostavitvi Evropskega sklada za fitofarmacevtska sredstva za zmanjšano eh, rabo in eh, eventualno, da pripravi tudi zakonodajni predlog. Ali to poročilo že obstaja, sama ga še nisem videla oziroma kdaj eh, lahko to pričakolo, poročilo pričakujemo in pa še uh, bolj zanimivo vprašanje financiranje, koliko denarja uh, lahko pričakujemo, kdaj bo na voljo in uh, kdaj, kako bomo zagotovili, da bomo da na voljo tudi ustrezne zmogljivosti, uh, zdaj, ko smo že prišli na novo uredbo. Najlepša hvala, gospa Klas. Zdaj dajem besedo komisiji. Slišali smo nekaj vprašanj, morda lahko odgovorite na nje. Hvala, gospod predsednik. Prebali smo to poročilo mreže za pesticide. Nismo presenečeni, oziroma vi ne boste presenečeni, da se ne strinjamo z zaključki, sklepi tega poročila. Nočem na dolgo in počez govoriti o tem poročilu. Ampak poročilo veliko meša različne zakonodajne akte. Govorili ste o težavi povezani s ponovnimi prošnjami za odobritve zdravi, eh, pesticidov. 63 snovi je bilo predloženih, ne pa 87, kot pravi poročilo mreže za pesticide. 63 snovi torej, ki je vstopilo v postopek za ponovno odobritev. To pomeni, da jih je industrija želela ponovno uvesti v uporabo. Prišlo je do zamika, v katerem naj bi predložili dodatne informacije med temi 63 snovmi, jih je bilo 53 odobrenih, 10 pa zavrnjenih. Pan mreža za pesticide pravi, da so bila tista, ki so bila odobrena, odobrena na osnovi mini dosjeja. Tisti, ki so lasniki teh snovi, so podali dodatna jamstva, dodatne informacije. te dodatne informacije, ki jim pan pravi mini dosjeji, so služile dodatnemu informiranju o pesticidih, o katerih smo že dobili informacije. Pri tem seveda odločitve nismo utemeljili zgolj na dodatnih informacijah, ki smo jih dobili, ampak tudi na začetnem naci. Ne gre torej za mini dosje, ne gre za postopek, ki je manj strok uporabili smo enake kriterije kot za vse ostale snovi. Tudi te os, eh, snovi, ki so bile v postopku ponovnega, ponovne odobritve, so torej uporabile enake kriterije. 53 jih je bilo odobrenih, 10 zavrnjenih. Okolje. In vpliv na okolje torej. pred 15 leti, naprimer, se nismo tako natančno ukvarjali z vplivom na okolje. Sedaj pa imamo novo uredbo iz leta 2009, ki sta ga potrdila svet in parlament, o tem ste govorili. In ta uredba je ključnega pomena v samem postopku izdaje dovoljenja. Govorili smo naprimer o potalnici, o vodi v rekah. In kot veste, EFSA prav tako veliko da na to uredbo. V vseh postopkih za izdajo dovoljenja, pri vseh snoveh, ki so toksične za živali, obstajajo jasne zahteve za uporabo teh pesticidov. Ne smemo jih uporabljati 10, 15, 20 metrov stran od določenega toka, od določene reke. Ta vpliv na okolje je bistvenega pomena. EFSA mu posveča vedno več pozornosti. Situacija se je namreč v 15 letih precej spremenila takrat, naprimer, nismo vedeli za določene učinke, za določen vpliv, nismo imeli instrumentov za njihovo merjenje, sedaj te instrumente imamo. In ko ugotovimo, da obstajajo škodljivi učinki, potem sprememo določene ukrepe. Zato, kot sem dejal, smo prepovedali 75 odstotkov snovi in pesticidov. Vprašanje izjeme za 120 dni, ki jo lahko država članica pridobi v nujnih primerjih. To obstaja, res je. Besedilo pravi, da če je določena vrsta rastline napadena, če jo napade insekt ali pa bakterija in nimamo na voljo pesticidov, s katerimi bi se lahko pomagali, ker je to naprimer eh, nov insekt, nov škodljivec, ki ga prej nismo poznali v Evropi, potem lahko za 120 dni odobrimo uporabo določenih pesticidov, ki jih drugače ne smemo uporabljati za to vrstne rastline. Res je, nekatere države članice so izkoristile in zlorabile ta instrument. In ravno zato smo 75 odstotkov snovi prepovedali ko govorimo o čebulicah ali pa o eh, lešnikih, smo res imeli težave. Prihajalo je do resnih gospodarskih težav in zato so države članice prosile za izjemo, prosile za derogacijo. Seveda smo preučili te izjeme, poskušali smo ugotoviti, v kakšnih okoliščinah so bile določene zato, da bi se izognili zlorabi postopka. Ta postopek pa sicer obstaja za točno določene vrste. V jasnih okoliščinah se ga uporablja. Gre za uporabo pri novih škodljivcih, za katere pesticidov nimamo. Ne gre za škodljivce, ki bi obstajali že leta in leta za določene vrste vrste rastlin. Naši kolegi so preučili situacijo in tistim državam, ki so zlorabljale postopek, to povedali in zahtevali spremembo dejavnosti. Potrebno je upoštevati tudi razvoj takšnih pesticidov za to vrstne rastline. In tukaj se lahko na gospod klas. Lahko rečete, da ima EFSA premalo sredstev. Vedno ima premalo sredstev. Od leta 1991 naprej do leta 2008 je torej EFSA imela čas za preučitev vseh snovi. Ta ocena jim je vzela še štiri leta več. Trinajst let so imeli na voljo. Tisoč različnih snovi so morali preučiti. To je ogromno dela. Kot veste, EFSA ne dobi predujmov ne more delovati tako kot agencija za zdravila, ki ima drugačne finančne vire. Obstajalo je tole pomankanje sredstev. UEF sistem se strinjam, ampak mislim, da v vašem odboru tako ali tako pogosto govorite o takšnih vprašanjih povezanih s financiranjem. Glede uporabe za nepogoste rastline. Ponavadi nimamo dovolj proizvodov, da bi pokrili to vrstne rastline. Pogovarjamo se s fitofarmacevtsko industrijo, zato da bi zagotovili dostop do tistih snovi, ki ustrezajo novim kriterijem, ki so stroži. A nažalost je to vprašanje ekonomske narave. Veste, da je razvoj novega pesticida kot razvoj zdravila. Temu moramo posvetiti deset let. Tudi sredstva, finančna sredstva so tukaj zelo visoka. Naj se ponovno vrnem k čebulicam. Če uporaba ni tako razširjena, potem bo neko podjetje, ki vlaga v razvoj, težko povrnilo svoje stroške in to je resnična težava, ki jo imamo. Naj se ponovno navežem na poročilo, ki ste ga omenili. Pripravili smo, pripravljali smo poročilo za leto 2011, zamujamo, ampak to poročilo je že skoraj da končano. Znotraj komisije se prav tako pogovarjamo o tem, gre namreč za področje, ki vpliva tudi na finance, na kmetijstvo in tako dalje. Ob koncu naslednjega tedna boste lahko dobili to poročilo o manj pogostih vrstah. Tam imamo več različnih možnosti. Ena od teh možnosti je naprimer črpanje sredstev za podjetja, ki razvijajo nove proizvode, fitofarmacevtska eh, podjetja, ki lahko izmenjujejo najboljše prakse in tako dalje. Ampak v ta namen je potrebno pripraviti ustrezne kredite, ki so bolj ali manj dostopni in jih je bolj ali manj lahko servisirati. Ampak, kot sem dejal, to poročilo boste dobili naslednji teden. Toliko, gospod predsednik, tako sem lahko odgovoril na vaše vprašanje. Tudi, eh. Najlepša hvala, gospod Pole, za vaše odgovore. Komisija je pravzaprav zdaj v večini tukaj v odboru pri tej razpravi. Šest predstavnikov komisije je tukaj in pa dva poslanca plus eh, predsedujoči. Želite še kaj uh, vprašati ali se boste pogovorili potem na hodniku? Izvolite. Hvala. Rad bi izkoristil to priložnost in postavil še eno vprašanje. Poslušal sem predstavnika komisije in njegovo lekcijo iz zgodovine, ko mi je natančno razložil, kaj se je v preteklosti dogajalo. ampak eh, sam drugače razumem eh, zgodovino. Evaluacija se je končala leta 2008 in takrat smo se strinjali eh, s formulo o ponovni, ponovni zaprositvi za odobritev. Številne stvari niso bile dokončane v tej evaluaciji. 75 odstotkov proizvodov, ki ste jih omenili, in za katere ste rekli, da so izginili. Razlog za to je v večini primerov bil, da industrija ni poslala svojih dosjejev, ni opravila tega dodatnega dela in to je bil razlog, zakaj proizvodi niso bili odobreni. In EFSA trdi, da v primeru številnih dosjejev ni dovolj dokazov, ki bi kazali, da je določen proizvod varen za človeško zdravje. Rekli ste 63 dosijev, 53 sprejetih, 10 ne, ampak imamo informacije z EFSE, da proces ni bil dokončan da bi lahko sploh rekli, da so bile te stvari oziroma ti proizvodi varni za človeško zdravje. Ali lahko stotstotno gotovo rečete, da pri 53, ki so bili odobreni, res ni nikakršnih učinkov na človeško zdravje? Ali odobritev to dejansko zagotavlja? Isto me zanima glede učinka na okolje. Ali je komisija stotstotno prepričana, da v primeru 53 odobrenih dosjejev ni nobenega nesprejemljive, nesprejemljivega tveganja za okolje. Rekli ste, da je bilo potrebno izpolniti številne pogoje, da je bilo treba spoštovati določene razdalje od vodnih virov in tako naprej če je to argument, kako potem poteka nadzor uh, nad izvajanjem teh kriterijev. Ja, lahko odgovorite še na to. Merci, bon, annexe... Hvala, gospod predsednik. V prilogi poročila pan se omenja deset proizvodov. Tam so omenjene tudi ocene tveganja za zdravje, za okolje, zaključki EFSE in DGSANKA in tudi končni zaključki. In poročilo pan tudi primerja določene elemente in pa odobritve, ki so bile podane za te proizvode. To bi lahko obravnavali tudi od primera do primera vendar pa bi bilo treba ponovno prebrati celotno poročilo, celotno mnenje EFSE in uh, celotno odločitev glede odobritve. Imamo občutek, da glede na stroge kriterije, ki jih je vzpostavila zakonodaja, uh, Torej, ko pride do odločitve o teh uh, snoveh, da se spoštuje in upošteva mnenje EFSE, morda ne od črke do črke, ampak EFSA ima uh, vlogo pri oceni tvegan, mi pa to tveganje potem upravljamo. In znanstveniki vedno postavljajo vprašanja ko EFSA ni povsem prepričana, takrat prosimo za uh, potrditev še druge. Zaprosimo državo članico ali podjetje, naj še naprej izvajata poskuse eh, na terenu še leto ali dve. Tukaj ne gre za laboratorijske poskuse, ampak za uh, konkretne poskuse na terenu, ki potem dokažejo, da nek proizvod ni škodljiv za okolje. In to je pomembno. Laboratorijske študije ne morejo pokazati vsega. Treba se ogledati eh, rezultate laboratorijskih študij in jih primerjati eh, z dejanskim stanjem na terenu. In zato, ko sprejmemo neko odločitev in odobrimo substanco, Potem večkrat prosimo tudi za eh, podatke, ki to eh, potrdijo in po letu ali dveh lahko ponovno ocenimo podatke, ki so nam jih zagotovile države članice, kjer se določena rastlina pridobiva. In kmetje in drugi potem preverijo, ali je bila uh, odobritev primerna. To lahko eh, potem eh, rešiva še dvostransko, lahko se pogovoriva o tem. Ampak eh, pri odobritvi si res ogledamo vse dokumente, zato da lahko pokažemo, da nobena odločitev glede odobritve ni sprejeta brez upoštevanja vseh možnih vprašanj strani EFSA ali držav članic. Sto odstotno prepričani nismo nikoli, vedno obstaja kak dvom, ampak enako je pri čebelah in pri nikotinu, obstajajo problemi, ki jih še ne poznamo v zadostni meri. In zato potrebujemo potem podatke, ki potrdijo našo odobritev in to je za nas zelo koristen element. Hvala. Ne. Najlepša hvala, gospod Pole. Najlepša hvala, da ste se vzeli čas za malo drugačen trilog danes z dvema kolegoma iz komisijo. In mislim, da smo prišli do zadnje točke dnevnega reda, nobenih drugih najav nimam več, razen ta, da bomo 9. in 10. julija naslednjič zasedali. S tem zaključujem današnjo sejo. Obema kolegoma želim prijeten večer, vsem ostalim pa seveda tudi. Hvala.